Ahela Martineza Martineza o priporočilu svetu v, pri, po, pri, v pritožbi 185 skozi 2005 glede starostne omejitve za tolmače. Poročevalec, beseda je vaša štiri minute. Presidente, komisarja. Hvala, gospod predsedujoči in gospa komisarka. Leta 2005 je tolmač v svobodnem poklicu, ko je dopolnil 65 let, prenehal dobivati ponudbe za delo pri Evropski komisiji in zato je vložil pritožbo zaradi diskriminacije, zaradi starosti, kar ni v skladu z listino Evropske unije o temeljnih pravicah. E, komisija je namreč sprijedla odločitev, da ne bo več najemala konferenčnih tolmačev, ki so starejši od 65 let, zato je pritožnik vložil svojo tožbo na sodišče ki, in tožba ni bila eh, sprejeta. Na to je šel naprej na više stopnje do varuha človekovih pravic, ki je ugotovil, da to dejansko predstavlja diskriminacijo ter kršitev listine o temeljnih pravicah in zato priporoča komisiji naj svoje pravilo spremeni v skladu s tem, kot, s tem kako ga je spremenil parlament na podlagi odločitve eh, sodišča prve stopnja. Komisija za peticije je podprla varuha človekovih pravic za resolucijo, ki je bila v tem odboru sprejeta soglasno in sicer zato, ker je to koherentno tudi z prakso Evropskega parlamenta, ki najema tudi tolmače starejših od 65 let, kadar je to potrebno ali primerno. Potem drugič, Evropski parlament meni, da je varuh človekovih pravic včasih neprimerna institucija, čeprav neizogibna v našem pravnem sistemu in zato uh, mu je prisluhnil. In tretjič, ta instanca ni nad tistimi instancami, ki urejajo in določajo predpise za delo institucij. In zato je odbor za peticije komisiji naložil naj spoštuje priporočilo varuha človekovih pravic. Povedal je tudi, da je to služba, komisija pa je rekla, da je to upravna služba in nič več kot to. Zato, gospod predsedujoči in gospa komisarka, moram povedati, da se pri tem nekoliko slabo počutimo, namreč pri vsem tem postopku, ko se želimo sporozumeti, moram povedati, je bilo kar nekaj pritiska za to, da to poročilo sploh ne bi prišlo na plenarno zasedanje. In ravno tako je bilo povedano že v več priložnostih, da se ne bo upoštevalo to, kar ima o tem povedati parlament. In še sploh kaže, da je ta odločitev sad dela nekaterih funkcionarjev in ne komisarjev in ti funkcionarji komisije so nasprotni parlamentu in poslancem, ki smo po njihovem mnenju tukaj samo začasno in zato naše delo pač ne bo imelo trajnih sadov, kakorkoli že. Mislim, da ne moremo sprijeti takšnega ravnanja in zato upam, da bo glasovanje jutri na plenarnem zasedanju odsevalo tudi glasovanje, ki smo ga imeli v odboru za peticije in da bomo podprli varuha človekovih pravic ter tako povedali kot Evropski parlament, Evropski komisiji, da so stvari takšne, kot so in da, imajo v tej eh, da ima v tej strukturi vsak svoje mesto. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala, gospod predsedujoči. Kot prvo naj povdarim, da je komisija delovala v dobri veri in spoštovala vsa relevantna pravna pravila v tem postopku. Nikoli nismo iskali spora z ombudsmanom, še manj z Evropskim parlamentom. Naše mnenje je bilo, da bo ombudsman naše stališče sprejel. Naše izhodišče je naslednje. Skozi leta so se delovni pogoji za tolmače v svobodnem poklicu v veliki meri izenačili z stalno zaposlenimi tolmači. Zadnjih nekaj let, po odločitvi sveta ministrov, da lahko tolmači v svobodnem poklicu plačujejo evropski davek namesto nacionalnega davka na eh, dohodke za svoje prejemke od institucij in zato so od leta 2004 eh, spadajo v člen 90 pogoj o zaposlitvi drugih delavcev in zato glede na pravilo eh, kadrovskih glede na eh, pravila v kadrovskih pravilih da je 65 let omejitev za vse delavce eh, ne bodo to funkcionari ali začasni začasno zaposleni ali zaposleni v spodnem poklicu in enako velja tudi za asistente v parlamentu in to pravilo sta komisija in parlament uveljavila v letih 2004. Eh, po odločitvi prvostopenega sodišča v letu 2004, ki je odločilo, da ne zaposlovanje tolmačev v spodnem poklicu po letu, mm, po 65 letu starosti, če da gre za diskriminacijo, je komisija to pravilo uh, prenehala izvajati, vendar pa je po pritožbi sodišče je razsodilo, da je ta odločba neveljavna in nična. Glede na to, da ni več sodne prakse na tem področju, je naše razumevanje, da uh, velja prejšnje stanje in da komisija pač izvaja pravila iz eh, uredbe sveta iz 2000 in da preneha najemati po 50 letu starosti, enako kot pri drugih delavcih. Svoboda instituciji in njihovih tolmaških služb, kar zadeva eh, najemanje eh, tolmačev, je eh, temeljni element njihovega dela in zato je treba pokriti tudi na pravidljiv način posamezne zahteve in sicer redne zahteve z rednimi zaposlenimi, izredne zahteve pa z tolmači v svobodnem poklicu. Na ta način so institucije lahko uh, zagotovile potrebe po tolmačenju pokrite tudi po širitvi ob hkratnem zagotavljanju omejevanja stroškov. E, to vključuje tudi aktivno politiko usposabljanja mladih tolmačev obenem pa pozdravljam tudi stalne stike med parlamentom in komisijo v tem primeru in še posebej se zahvaljujem podpredsedniku parlamenta Martinezu eh, za sodelovanje s kolegom Orbanom v dosedanjih fazah tega postopka. Hvala lepa. You, hvala gospa komisarka, hvala tudi podpredsedniku Martinezu, hvala vsem kolegom. Gospod Martinez, želite besedo? Me ha faltado un minuto antes. Ja, še minuto bi potreboval in zato želim odgovoriti gospe komisarke, ki dobro ve, kakšno prijateljstvo čutim do nje, ravno tako kot tudi do gospoda Orbana. Vendar pa gospa komisarka ni povedala niti ene same besede o priporočilu varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic pozna vse argumente, ki nam, je, nam jih je predstavila gospa komisarka, je podal jasno priporočilo, kaže pa, da ga komisija popolnoma zavrača in ga ne sprejema v vseh njegovih detajlih. Sedaj, vem, da gospa Kuneva pozna podatke in jih je sedaj tudi predstavila in vsi podatki, ki jih je predstavila, jih so tudi nam znani, znani so tudi varuhu človekovih pravic, vendar pa nam ne pove, če dejansko kljub vsemu temu In glede na to, da varuh človekovih pravic, ki vse to pozna, priporoča naj se pravilo spremeni, nam komisarka ne pove, ali bodo sprejeli in upoštevali to, kar predlaga varuh človekovih pravic ali ne. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka, se boste tako odzvali. Komisarka, edino, kar vam lahko povem v tej fazi je, da bom poročala komisarju Orbano in zagotovila, da boste dobili ustrezen odgovor. Eh, seveda, zelo resno jemljamo to, kar ste dejali in eh, tudi to je zadnje pojasnilo, za katerega ste prosili. Dobro, mislim, da bo v tem poročilu glasovanja potekalo jutri. Hvala, gospa komisarka, hvala spoštovani kolegi, hvala vsem, hvala tudi tolmačem, ne glede na njihovo starost nad svojim.